Tako, dame in gospodje, po dolgem koncu tedna začenjamo z delovnim delom tega tedna. Najprej vas vse prav lepo pozdravljam. Kot veste, imamo danes zasedanje tako dopoledne kot popovdne. In tretji del zasedanja bo v četrtek dopoledne. To imate tudi vse zapisano v programu. No, kot vidim, ni pripomp na sam dnevni red, tako da ga verjetno lahko potrdimo. Današnje zasedanje se prenaša tudi preko spleta, tolmačene je na voljo v 20 jezikov, razen estonščine, malteščine in slovaščine. po običajnem postopku bomo tudi potrdili zapisnik seje z dne 14. in 16. aprila. Predlagal bi tudi, da združimo točki 4 in 5, gre za podobno tematiko, in sicer gre za Moldavijo in Gruzijo. Gre torej za vprašanje začetnih klauzul in pa mehanizmov za preprečevanje izogibanja, ki zagotavljate začasno opustitev tarifnih preferencijalov iz pridružitvenega sporazuma med EU in Evropsko skupnost za atomsko energijo ter državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani oziroma Gruzijo na drugi strani. Poročevalec v delu za Moldavijo je gospa Dančila. No, pri drugem poročilu, ki zadeva isto tematiko, vendar za Gruzijo, tudi ta stopa veljavo 1. junija. Pripravljalec mnenja je kolega Nekov. Imamo tudi v dvorani vse ostale poročevalce. Torej, če se strinjate, bi ti dve točki združili. Predsednik, problem je s tolmačenjem v bolgarščino. Očitno ne slišimo. Imamo težavo s bolgarskim tolmačenjem. Okay. Može minute sedve tehnične. No, potem samo par trenutkov počakamo, da se ta tehnični problem razreši. Is okay? Da, da, da, da, obače. Prašti. Okay. Ja, zdaj je v redu. Dobro, hvala lepa. Torej, dame in gospodje, kot sem dejal, ti dve točki bomo obravnavali sočasno. Najprej pa bi prosil predstavnika komisije iz Generalne lekcije za trgovino DigiTrade, gospoda Spadharisa, za besedo. Tu so tudi predstavniki Generalne lekcije Agri. Pozdravljam v naših vrstah torej vse predstavnike Evropske komisije in če se strinjate, prehajamo kar na obravnavo teh dveh točk. Prosim, predstavnik komisije. Beseda je vaša. Če se vam zdi smiselno, da damo besedo še komu poleg vas, to prepuščam vaši presoji. Izvolite. Thank you, Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi za povabilo, da lahko tu predstavimo naše predloge v zvezi z izvedbenimi uredbi, uredbami zaščitnih klauzul, klauzul in mehanizmov za preprečevanje izogibanja ter bilateralno zaščitno klauzulo in sporozum z Moldavijo. Moje ime je Pataris, prihajam iz grada direkcije. Eh, za trgovino DigiTrade, tu pa so tudi kolegi iz Gran Rekcije za kmetijstvo, tako da se lahko odzovemo tudi na mora biti na to vrstna vprašanja. Torej, komisija predlaga sprejem dveh eh, uredb v zvezi za sporozumje za Moldavijo in Gruzijo. Namen teh uredb je, da v zakonodajo EU vključimo določene specifike, ki smo jih eh, sprejeli v okviru sporozumov oprosti trgovini FTA. Naj opredelim eh, splošni kontekst. Nekateri eh, to vrstni sporazumi vključujejo tudi eh, dvostranske varovalne klauzule oziroma specialne mehanizme. Zato potrebujemo ustrezno pravno orodje za uveljavljanje in izvajanje teh mehanizmov. Če sem nekoliko bolj podroben, naprimer, gre za opredelitev pogojev, pod katerimi se mehanizem iz konvencije ATC ali pa zaščitna klauzula uveljavi, opredeljujejo tudi postopke, kako se to izvede in pa način odločanja oziroma postopek odločanja. Kot veste, sporozum z Moldavijo vključuje tudi dvostransko zaščitno klauzulo, poleg tega oba sporozuma vključuje tudi mehanizem iz konvencije ATT za določene kmetijske proizvode in predelane kmetijske proizvode predloga obeh uredb Evropskega parlamenta in eh, sveta smo vam razpostali še pred današnjim sestankom in to predstavlja pravni okvir za izvajanje oziroma uveljavitev teh dveh inštrumentov. Ta dva predloga v veliki meri temeljita na primerljivih izvedbenih uredbah, o katerih smo eh, govorili že v preteklosti in ki smo jih dogovorili med vsemi tremi institucijami z namenom podpore obstoječim protrubinskim sporazumom, ki so že v veljavi. Naj spomnim na to, kar smo se dogovorili pri uredbi za Korejo na podlagi protrubinskega sporazuma. Eh, ta uredba je bila objavljena leta 2011, potem uredba za Srednjo Ameriko, ki je temeljila na protrubinskem sporazumu za Srednjo Ameriko, to je bilo objavljeno leta 2013 in pa uredba za Kolumbijo in eh, Peru na podlagi prostorovinskega sporazuma s temi dvema državama, kar pa je bilo tudi objavljeno leta 2013. Podrobnosti teh dveh eh, vrst inštrumentov, ki jih eh, zajemamo v predlagani uredbi, sledijo zdaj. Kot rečeno že prej, gre za dvostransko zaščitno klauzulo v prvi vrsti. To je inštrument, ki je vključen v sporazum z Moldavijo, ne pa v sporazum za Gruzijo. Tam torej ni zaščitne klauzule. Razlog za to je, ker takšne klauzule nismo izpogajali v prostorkovnem sporazumu za Gruzijo. Kot posledica trgovinske eh, liberalizacije, porast uvoza povzroči ali utegne povzročiti eh, resno škodo evropskih Eh, industriji zaradi eh, podobnih ali neposredno konkurenčnih proizvodov. Ta zaščitna klauzula predstavlja možnost za to, da se bodi si ponovno uveljavi carinska stopnja, ki je bila eh, dogovorjena v okviru MFN, ali pa da se zamrzne liberalizacija trga. Torej, ta dvostranska zaščitna klauzula je namenjena temu, da služi kot neka zadnja barovalka v primeru, da znižanje carinskih stopenj oziroma odprava carinskih eh, stopenj privede do neuzdržnega eh, porasta uvoza. Seveda gre sicer za običajno posledico liberalizacije trgovine, in zato je takšen mehanizem na voljo le v primeru nesorazmernega porasta uvoza, se pravi, če je ta porast tako zelo drastičen, da povzroči resno škodo evropskim proizvajalcem. Ta mehanizem industriji oziroma kmetom zagotavlja zadosten čas, da se prilagodijo novo nastalim razmeram na trgu zaradi liberalizacije trga. Gre torej za nekakšno začasno pomoč, namenjeno temu, da se subjekti prilagodijo novim razmeram, če je to potrebno. Standardi tega inštrumenta so skladni s sporozumom STO o zaščitnih klauzulah in sicer to pomeni, da je prvi pogoj visok porast uvoza, ki povzroči resno škodo in seveda povzročna, povzročna posledična povezava med eh, obema pojavoma je tudi nekaj, kar je potrebno ustrezno izkazati. Kar zadeva zdaj postopek, imamo najprej preiskovalno obdobje trajanje katerega je 6 mesecev. Ampak verjetno ste videli v uredbi, da obstaja tudi možnost, da se to obdobje v določenih pogojih podaljša še za 3 mesece. Odvisno pač od kompleksnosti same preiskave. Potem je tu tudi možnost uvedbe začasnih zaščitnih ukrepov. ki se lahko uveljavljajo takoj, ne mudoma, sicer za trajanje do 200 dni. To je še enkrat en tistih elementov, ki je namenjen pomoči prizadetim v primeru res eh, dramatičnih razmer, ki zahtevajo drastične ukrepe. Ukrepi torej se lahko uveljavijo za največ dve leti, je pa tudi možnost podaljšanja, če so izpolnjeni ustrezni pogoji in sicer za še dodatni dve leti. Zdaj pa dovolite, da se gospod predsednik dotaknem tudi mehanizma za preprečevanje izogibanja. Ta inštrument oziroma ta mehanizem je sestavni del obeh sporozumov, tako z Gruzijo kot z Moldavijo. In pokriva določene kmetijske in predelane kmetijske proizvode. V primeru, da se doseže določena eh, letna količina uvoza, kot zapisano v prilogi k sporazumu, se carinski preferencijali lahko začasno zamrznejo in sicer za največ šest mesecev. Ta zamrznitev velja le v primeru, ko trgovinska partnerja ne morete ustrezno izkazati, da blago dejansko izvira iz eh, njunih ozemelj. Namen tega mehanizma je izogibanje nevarnosti ravno izogibanja tem pravilom. In sicer zato, da bi v Evropsko unijo uvažili ne moldavske ali ne gruzijske proizvode preko Moldavije ali preko Gruzije, eh, ravno usled prednosti, ki jih ponujejo določbe v prostotrgovinskih sporazumih. Pri obeh teh predlogih predsednik je predvideno letno poročilo ki se predloži Evropskemu parlamentu in svetu, in sicer poročilo v zvezi z trgovinskimi vidiki teh sporazumov in pa tudi v zvezi z morebitnim izvajanjem ukrepov iz omenjene uredbe. Kar zadeva dvostranske zaščitne klauzule, vas moram tudi obvestiti, da v drugih podobnih sporazumih zaščitnih klauzul nikoli nismo uveljavili. Tako da to je nekaj, kot rečeno že prej, kar služi temu, da imamo nekakšno zadnjo varovalko v primeru, da se, da se da gre kaj resno narobe. Glede mehanizma za preprečevanje izogibanja je to prvi primer uvedbe takšnega mehanizma. Uh, ki ga uveljavljamo pri prostorskem sporazumu in mislim, da sem tudi jasno pokazal, zakaj je to potrebno. To pa je tudi vse, kar imam v tem trenutku za povedati, gospod predsednik, in hvala lepa za vašo pozornost. Bardzo dziękuję, rozumiem, że e, jeśli będzie. Hvala lepa. No, če bo več vprašanj, potem bodo tudi predstavniki generacije za kmetijstvo lahko odgovorili na kakšna konkretna vprašanja. Zdaj pa besedo predajam gospe Dančila v zvezi z sporozumom z Moldavijo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lahko povem, da podpiramo uvedbo teh ukrepov v podporo moldavskemu gospodarstvu, gre za ukrepe, ki bodo omogočili porast obsega izvoza iz Moldavije v EU. Prav tako je pomembno, da se zaščiti evropske proizvajalce v določenih primerjih, ki bi lahko privedli do neravnovesja na evropskem eh, trgu. Eh, Romunija je sicer vedno bila eh, nekakšna vstopna točka za moldavske proizvode na evropski trg, pa vendar do sedaj nismo beležili nekakšnih težav in prepričani smo, da ne bo nobene potrebe po uveljavljanju te varovalne oziroma zaščitne klauzule, čeprav eh, menim, da vsekako potrebujemo inštrument, ki omogoča uveljavitev zaščitne klauzule in pa mehanizma za preprečevanje izogibanja v okviru sporazuma z Moldavijo, pa tudi Gruzijo. Mislim, da je to eden od zelo pomembnih vidikov in uh, prosila bi, če nam lahko generalizacija za kmetijstvo lahko pove kaj več o tem. Namreč za industrijske proizvode je bistveno lažje opredeliti izvor blaga kot pa pri sadju in zelenjavi, naprimer. Tam je kraj proizvodne bistveno teže ugotoviti. Tako da bi bilo moje vprašanje komisije, kaj nameravate storiti pri tem vprašanju kmetijskih proizvodov, kako nameravate reševati to problematiko. Zanimajo pa me tudi mnenja ostalih kolegov. Hvala lepa, ker zadeva drugi vidik Gruzijo, pa besedo dajem kolegu Nekovu. Izvolite. Um, kot celo doklada mora da kaže, če je tehnički. Hvala lepa. Na splošno gre za zelo tehnično strokovno poročilo pridružitveni sporazum je stopil v veljavo sicer 1. septembra, ampak od avgusta 2014 eh, je očiten nov geopolitični kontekst, v katerem eh, posluje kmetijstvo zaradi prepovedi mm, uvoza v Rusko federacijo in mislim, da moram zato svoje obveznosti naprem Gruziji tudi spoštovati. Pomisleki eh, kmetov in skrbi kmetov vsekakor predstavljajo nekaj, na kar se je treba odzvati. Po eni strani moramo spoštovati naše obveznosti napram našim partnericam, po drugi strani pa moramo upoštevati tudi interese naših kmetov, tudi oni potrebujejo našo podporo. Potrebujemo več statističnih podatkov o proizvodih, ki se uvažajo iz eh, Gruzije v EU, po eni strani, po drugi strani pa moramo tudi spremljati izvor teh proizvodov. No in eh, to je nekaj, kar nam omogoča ta eh, klauzula. Namen je, da se ti proizvodi uvažajo brez carinskih dejatov in vsekako računamo na to, da bomo z letnimi poročili ustrezno spremljali razmere. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj pa prehajamo na vprašanja in pripombe poslancev in poslank. Prvi, gospod Buda. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Seveda, tudi jaz pozdravljam prisotnost komisije danes tu in tudi visoko stopno pripravljenosti komisije na sprejem teh eh, sporozumov. Kot rečeno, mislim, da je v našem interesu tudi, da zaščitimo naše kmete. No in ravno zato je takšen mehanizem zelo dober način preprečevanja izogibanja zakonskih, eh, zakonskim določbam in to je način, da prepričamo, da proizvodijo drugotne iz Gruzije in eh, Moldavije vstopajo v EU, ampak dejstvo je, da je zelo težko pri nepredeljenih proizvodih ugotoviti, odkot izvirajo. In eh, zato nekako ne želim, da bi se ta zaščitna klauzula uporabljala na škodljiv način. Nekako si ne želim, da bi prihajalo do zlorabe te klauzule. In zato je potrebno zelo dobro opredeliti sledljivost proizvodov.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 zelo nizka stopnja zaščite delavcev, eh, nizka stopnja zaščite okolja. To je nekaj, kar je zelo uh, negativno za naše države. Zakaj je sploh uveljavljen takšen zapleten sistem zaščitne klauzule? Če pa konec koncev pričakujemo, da bo nek trgovinski partner povzročil škodo našemu gospodarstvu, zakaj ne bi kar eh, takoj ustrezno. Eh, obdavčili oziroma bremenili proizvodov iz teh držav. Na ta način bi zaščitili naše proizvo, našo proizvodnjo in eh, prav tako bi, mislim, da lahko našim proizvajalcem zagotovili boljše pogoje dela. Torej, bolje preprečevati kot eh, zdraviti, to mislim, da je zdrava ekonomska pamet in to je nekaj, kar imamo v tem trenutku tudi uveljavi ko gre za trgovino z mesom in eh, mlečnimi izdelki med EU in ZDA. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ferran. Hvala, gospod predsednik. Zamisel o začitni klauzuli je zanimiva zamisel, ampak eh, to ne more veljati. Eh, za Moldavijo, ker imamo že prostotrgovinski sporazum s to državo. Zaščitna klauzula za eh, zaščito mm, evropskih kmetij pred eh, kitajskim ropanjem je nekaj, kar je pomembno in kar bi bilo zaželeno, ampak želeli smo Evropo 28. Danes pa prihaja do izkoriščenja predvsem kmetijstva in ne v prid EU, ampak v prid nekaterim eh, držav, ki izkoriščajo eh, liberalizacijo trgovine. Tako da mislim, da moramo spremeniti koncept širitve. Najprej moramo dajati prednost 28-terici, eh, potem pa šele premisliti, kako naprej z prostorkomiskimi sporozumi s tretjimi državami. Hvala. Hvala lepa, gospod Agnew. Hvala lepa, predsednik. Rad bi zagotovilo predstavnikov komisije, da Moldova in Gruzija tega privilegiranega položaja ne bosta mogli izkoriščati za trgovinske vrtiljake. Se pravi, da bodo večje države izvažale blago v Moldovo, ta pa bo potem od tam to blago izvaže naprej v EU. In eh, ena takšnih držav, ena takšnih področji, ki me še posebej skrbi, so jajca. Kot eh, veste, evropski proizvajalci jajc ne smejo več uporabljati eh, baterijske reje kot načina predelave jajc. Eh, izven Moldavije pa sem pripričan, da se bo to uporabljalo. In na ta način bi jajca iz baterijske reje našla svojo pot v Evropsko unijo. Poleg tega obstaja možnost, da se to vrstna jajca proizvajajo s pomočjo eh, krme, ki vsebuje beljakovine, ki izhajajo iz eh, klavničnih odpadkov. Tako da me zanima, ali mi komisija lahko kategorično zatrdi, da se to ne more in ne bo zgodilo. Hvala. <coughs> Tako, drugih prošen za besedo poslancev in poslank ni. Izvolite, še kolega Lidos. Eh, agapite proedre, ki agapite šnavelsi. Spoštovane kolegice in kolegi, težko je to razpravo o posameznih državah, naprimer. Kako ravnati z moldavskimi in gruzijskimi kmetijskimi proizvodnjami. Mene zanima, kaj je e, z Grčijo, da bomo razumeli, čemu se je potrebno izogniti. E, eh, naprimer, vino je proizvod, ki ga primarno poznamo kot eh, francoski proizvod. Ampak eh, proizvodnjo podobnih eh, vin, kot je naprimer Portovec, imamo tudi na grških otokih, kot je Santorini in to se potem iz grškega Santorinja prodaja v Francijo in potem se vse skupaj prodaja ne kot portovec, ampak kot bordo to vino iz Santorinja. Ali pa more biti drugi proizvodi, ki jih je možno na ta način eh, prodajati. Potem, naprimer, eh, tako imenovani kararski marmor iz Italije prihaja iz kamnolomov na Naksosu. Torej, obstaja cela mafija, ki organizira takšno trgovino. Trgovci, kupujejo blago v eni državi, ga pripeljajo v svojo in ga preimenujejo v proizvod, eh, ki naj bi izviral iz njihove države. Dal sem primer Grčije, bi pa me zanimalo tudi mnenje Evropske komisije s tem v zvezi. Kako torej namravate postopati s takšnimi pojavi? Imamo zelo dobro znane proizvode posameznih držav in mislim, da druge države tega ne bi smele izkoriščati. Hvala. Bardzo dziękuję. Globalizacja. Hvala lepa. Torej, globalizacija, liberalizacija trgov, to ima tudi svoje negativne posledice, o čemer ste govorili. Ampak ja, nič ni zaston. Tako, drugih prošenj za besedo ni, tako da besedo predajam predstavnikom komisije, potem na koncu pa še poročevalcem. Izvolite, komisija. Um, hvala, predsednik. In hvala lepo vsem za komentarje in za vprašanja. Vse poslanco. Bom poskušal odgovoriti na vse to. Smo če kolego. Eno izmed izpostavljenih vprašanj je bilo to, kako uh, ugotoviti, Eh, izvor kmetijskega proizvoda. Kot ste pravilno povedali, pri industrijskih proizvodih je to lažje storiti. Lažje gotoviti, kje je izvor. Torej, dejali ste, kako ne komisija sedaj lahko nadzoruje ta problem izvora kmetijskih proizvodov. To je dobro vprašanje. No, ampak prav zato Prav zato je pri teh dveh sporazumih komisija izpogajala uh, ta mehanizem uh, preprečevanja izogibanja. Ta mehanizem preprečevanja izogibanja smo zasnovali zato, da bi spremljali količino uvoza, kjer se zagotovi to, da je takšen volumen v skladu z uh, izvozno izmogljivostjo. Uh, Eh, posamečne države. Torej, glede na statistike, eh, ki bo komisija imela na voljo, bomo lahko spremljali to količino različnih kmetijskih proizvodov ter pa predelanih eh, proizvodov iz teh držav. Če se bo izkazalo, da bo ta količina presegala neko normalno stopno eh, in pa če bo presegala te eh, sprožilce iz prozuma, potem bo komisija imela na voljo možnost, da zahteva to, da ta država izvoznica dokaže izvoz teh dodatnih eh, količin proizvodov, ki prihajajo v Evropsko unijo. Tako je bil zasnovan ta mehanizem in sicer zato, da bi uh, preprečili to, da je treba vedno znova iti v podrobnosti in vedno znova uh, preverjati posamečne pošiljke. To bi veliko stalo, to bi bilo zelo uh, problematično. Torej, ta mehanizem temelji na tem, da se preveri volumen tega uvoženega blaga. Potem je nekdo tudi dejal pri zaščitni klauzuli, pri tej uh, dvostranski zaščitni klauzuli, uh, je čas, um, ki ga potrebujemo za ukrepanje, uh, morda pretiran. Torej, uh, pri tej točki bi rad omenil to, da je ta postopek iz predloga komisije takšen, da mogoče tudi to, da se uh, sproži nujni postopek. In tukaj lahko komisija zelo hitro spreme odločitev če pride naprimer do kakšnega dramatičnega razvoja dogodkov in na tak način lahko tudi komisija zaščiti interese proizvajalcev v Evropski uniji. To velja tudi za ta mehanizem za preprečevanje zagibanja. Ja. Potem naprej. Nekdo je imel tudi letno poročanje komisije. Ja, res je pri obeh državah bomo imeli zelo podrobna letna poročila komisije, komisije parlamentu in svetu, kjer bomo podrobno spostavili vse te vidike uh, eh, sporozumov. Prav tako bomo podrobno predstavili vse statistike, naprimer volumna izvoza ter pa vseh trgovinskih tokov med obima stranima postopkov. Uh, prav tako bodo tam še podrobne informacije v primeru, da se uh, sproši ta mehanizem za preprečevanje zagibanja tudi v uporabi uh, zaščitna klauzula. Hvala. Razumijo se. Ok, Kris. Ja. Yeah. Uh, we missed uh, one question. Ja, eno vprašanje sem pozabil, uh, glede sede zelenjave. Um, kolega, ki je strokovnjak za kmetijske proizvode, bo na to odgovoril. Gospa Pročevalka za Moldavijo je nekaj vprašala glede sade zelenjave. Um, uvoz um, teh, naprimer, se nanaša na uh, jabolka ali pa uh, grozdje. Naj vam povem, koliko smo imeli tega leta 2013, torej pri grozdju, 4000, no, torej 42 eh, odstotkov celotne kvote, potem jabolka, pa od en odstotek um, te kvote in potem še um, slive 700 ton, to je pa um, 7 odstotkov kvote. Hvala lepa. Še naslednji. Pa še nekaj glede jajc nekdo je vprašal glede jajc. Glejte, med letoma 2009 in pa 2012 Moldavija ni izvažala jajc, sploh ne, nobenih jajc v Evropsko unijo. Izvoz eh, v druge države pa je bil v poprečju 207 ton To so informacije glede Moldavije. Uh, glede Gruzije, tudi mislim, da jajca niso tako zelo pomembna. Uh, torej, ko gre za izvoz, potem ste vprašali tudi glede nekaterih uh, beljakovin v krmi, torej krmi za piščance. Običajna pravila uh, SPS veljajo tudi za uh, takšne izvoze uh, na trg Evropske unije, torej običajna fitosanitarna pravila. Hvala. To pa na Agnju mluvi. Kolikor sem razumel, je gospod Agnju govoril tudi o jajcih v prediranih proizvodih, ne le o uvozu jajc iz Moldavije, ampak eh, tudi o jajcih kot sestavni del predelnih proizvodov. Vsaj tako sem jaz razumel to, kar je delal kolega Ebnjo. Ja, gledajte, mora biti pošten. Eh, to je bil kar dober odgovor komisije, ampak niste preslikovali med um, predelanimi jajci in pa eh, jajcami v lupini. Bi lahko torej, prosim, razlikovali med tema dvema kategorijama. O tem tež ja mluvim, pan posel Des. Ja, poslanec Des. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Javil sem se k besedi zato, ker je bilo nedavno govora o tem, da naj bi tudi drugod po svetu uveljavili podobne, podobne pravila, kot jih imamo v Evropi, ker zadeva baterije skorajo. Ampak 40 let je trajalo, predn smo v Evropski uniji ustrezno uredili področje teh eh, kletk. Eh, Eh, prav tako smo šele pred petimi leti sprejeli ustrezno, eh, ustrezne uredbe v zvezi z fitofarmacevskimi sredstvi. V preteklosti so bile rešitve zelo raznolike od države do države. In dejstvo je, da moramo tem državam dati priložnost, da izvažajo v Evropsko unijo. Govoril sem z maroškim ministrom za kmetijstvo in eh, maročani želijo, kot veste, izvažati v Evropsko unijo paradižnike in uh, francozi, italijani, eh, španci niso bili ravno nadušeni, ampak eh, rečeno mi je bilo, gledajte, ali bomo imeli možnost, da vam prodajamo svoje proizvode ali pa bodo naši ljudje hoteli k vam. Tako da mislim, da moramo se zavedati tega, da dajemo na ta način tem ljudem tudi možnost, da se države razvijajo, da mladi dobijo neko perspektivo za življenje in eh, na ta način mislim, da lahko obe strani spremeta takšno ureditev. Jednostavni komentar. Ja, samo en komentar. To, kar je dejal kolega Des, kaže na to, kako veliko zadev iz naslova SKP tu v EU je odvisnih od tega, kar se dogaja izven EU.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 Hvala vsem kolegom za prispevke. No, moram reči, da očitno potrebujemo določene ukrepe za podporo moldavijskega gospodarstva. To, ja. Prav tako pa je treba poštivati tudi geopolitično ozadje. Tukaj imamo določene ukrepe, ki naj bi jih izvajali uh, skupaj s porazumom in s tem moramo nadaljevati. Uh, obenem pa, kot je tudi komisija spostavila, se vsi strijo, mislim, da um, tukaj moramo dodati tudi zaščitno klauzulo, zato da zaščitimo evropske proizvajalce in pa da se izognemo vsem dvomom. Hvala lepa vsem za komentarje torej in čakam na vaše predloge, oziroma vse predloge sprememb. Hvala. Hvala. Господ Неков. Благодаря, Чесов. А, изказаха се доста... Хвала. Кар нека занимивих не сме слышали. Господ Дес je dejal, da je treba izbirati med um, paradižniki in pa begunci. No, ampak kot prvo, kot prvo moramo zaščititi evropske kmete in pa evropske proizvode. To mora biti naša prioriteta. Prav zato potrebujemo te zaščitne klauzule in podobne ovire. Tako da bo vse uravnoteženo, da bo to dobro za vse, za naše partnere in pa za Evropsko unijo, oboje. Uh, To vpročilo je tehničnega značaja, naj ponovim, nekatere podrobnosti sveda je treba še razrešiti, to bomo tudi storili. Bomo tudi komisiji podali svoje predloge in upam, da bomo prišli do uravnoteženega stališča. Ja, naši proizvodi in pa naši proizvajalci mora biti naša prioriteta in na podlagi tega mora potem določiti eh, kvote za tiste države, pa tudi za vse druge države, ki izvažajo Evropsko unijo. Hvala. Še jedno zdanje, pa me posel des. Še enkrat, kolega Des. Ja, neposredno bi odgovoril na to, kar je bilo rečeno. Nikakor nisem želel postaviti pod vprašaj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 komisije o vetu Rusije in njegovem vplivu na trg sadja in zelenjave. Besedo dobi gospod Valkavela Seso. No, rečeno je tudi že bilo, da je potrebno, da Evropska komisija poda več informacij našemu eh, parlamentu, glede ruskega eh, veta na izvoz sadja in zelenjave, kar je povzročilo veliko izgub v tem sektorju. To je bilo večkrat že izpostavljeno mm, za baljske države, ko je šlo za mlečne proizvode, potem eh, sadje, v primeru Poljske, ampak glede to, da ima EU enotni trg, je dejstvo, da to prizadane tudi proizvajalce sadja in zelenjave v drugih državah, predvsem na jugu EU. Ampak to je zdaj druga specifika. Tako da želimo to problematiko različnih regij Evrope ustrezno predstaviti, kaj ti problematika se razlikuje in zato je danes tu predstavnik komisije. Eh, Stava tudi dva predstavnika proizvajalcev sadja in zrenjave iz regije Mursija v Španiji na povabilo gospoda Valkavele. Lepo pozdravljeni. Besedo mm, sem želel napredati predstavnemu poslancu, ki ga sicer eh, danes tu ni, kajte kot veste, so v Španiji potekale volitve, tudi na Polskem smo imeli volitve. Imamo tudi novega, novo izvoljenega predsednika iz eh, vrst EKR v tem parlamentu. In eh, skoraj da leto dni je tudi že mimo od naših volitev v Evropski parlament, mimo grede. No, besedo predajam predstavniku komisije, generalne direkcije Agri, gospod direktor Šaps. Izvolite, kot prvi dobite besedo. Thank you very much, uh, Chair, and uh, also. Hvala lepa, predsednik. In čestitke za. Uh... Eh, te volitve torej, za novega predsednika Polske. Mislim, da moramo razpravljati o teh različnih ukrepih in rezultatih tega um, veta od 1. augusta 2014 naprej. Vemo, da to ni bila težava samo za sadje in zelenjavo ampak tudi za druge sektore, uh, eh, naprimer perutnina, govedina, jajca, uh, druge vrste mesa in pa drugi sektori so bili zelo prizadeti. Prav tukaj mislim, da morajo vse tri institucije uh, sodelovati in hitro pripraviti ustrezne ukrepe, zato da pomagamo našim proizvajalcem pri tem, kako se prilagoditi na novo situacijo. Kaj ti uh, vemo, kaj se je zgodilo. Uh, Eh, tudi na regionalni ravni. Sadje, zelenjava, eh, nektarine, prodižnik in tako dalje. Različni proizvajalci so bili zelo prizadeti in tudi različne države so bile različno prizadete zaradi tega ruskega veta. Kar pomeni, da um, je bila celata prepoved skoraj da stotstotno učinkovita. Mislim, da smo zelo hitro prišli do izrednih ukrepov. To so pravno gledano ukrepi, ki se spremljajo preko delegiranih aktov in cilj teh ukrepov je to, da se stabilizira uh, eh, državna situacija na trgu. predlagali smo ukrepe in jih tudi izvajali na ravni posamečnih držav članic. Določene proizvode smo omaknili z trga, potem smo tukaj sprejeli še ukrepe glede promocije, prav tako smo imeli še um, umiki iz proste distribucije in pa potem še um, ukrepe, ko ni bilo žetve kar pomeni, da na koncu vsi proizvodi, ki bi lahko bili komercializirani, niso prišli na trg. Najprej uh, so bili prvi ukrepi zelo hitro sprejeti že poleti, zelo hitro torej, potem postopoma pa smo uveljavili še dodatne ukrepe pač uh, tekom leta in pa v skladu s uh, eh, časom žetve leta 2014 če si pogledamo vse številke skupaj, lahko vidimo to, da imamo okoli 700 tisoč ton sadja in zelenjave uh, izven trga. kar pomeni 115-120 milijonov evrov uh, pomoči izplačane uh, preko teh uh, organizacije proizvajalcev kmetom, oziroma vsem proizvajalcem. Pa še nekaj bi rad podaril. Zornega kota komisije lahko rečem, da smo zelo hitro uh, poskušali poiskati druge destinacije za te izvoze. Rusija je bila zelo pomembna država za izvoz ne samo za sadje, zelenjavo, ampak tudi za mlečne izdelke, ter pa mesne izdelke med drugim. In službe komisije mislim, da smo nasplošno kar uspešno uspeli odpreti dodatne trge. Gre za sanitarne in pa fitosanitarne zadeve, torej gre za zdrave, ter pa gre za trgovino. Uh, uh, svojimi trgovinskimi pobudami sta nam pomagala nam, torej v oddelku za kmetijstvo. In skupaj smo pripravili kar nekaj ukrepov, um, ki jih prej v preteklosti pogosto ni bilo. Namenim naprimer um, jabolka in pa Brazilijo, potem um, jabolka in pa ZDA ter pa zelo bližnji vzhod. Torej odprli smo te nove trge in sedaj smo uspeli tja izvoziti veliko večje količine kot pa v preteklosti. Potem še glede cen. Ja, cene so bile res niže kot pa v prejšnjih letih. Še posebno to velja za jabolka, pa tudi za pradišnike in pa hruške. No, ampak je pa treba poštivati tudi to, da je bilo leto 2014 zelo specifično leto na splošno. Uh, po številnih regijah smo imeli tudi situacijo, um, ko so bile sezone slabše, naprimer kot veste, jabolka ali pa slive imajo različne sezone in tudi v srednji Evropi, naprimer je bila, um, so torej um, jabolka obrodila za 10 odstotkov više kot pa v prejšnjih letih, kar je bila še dodatna težava za nas torej za vse nas, za nas in pa parlamenter pa uh, svet, za to, kako torej poskati ustrezne ukrepe, za to, da poiščemo nove trge. Pač glede na to zadje, uh, Rusija je za nekatere destinacije, za nekatere države uh, bila gotovo glavna destinacija. Za nekatere države um, je bila Rusija celo pomembnejša kot pa notranji trg Evropske unije, lahko rečemo, pa čeprav seveda uh, je tudi res um, to, da bi bila lahko um, notranja um, poraba boljša kot pa sicer. Iz statistik vemo, da je poraba sadne zelenjave sedaj um, predvsem manjša kot po preteklosti in zelo se trudimo za to, da bi spodbujali porabo jabolk, naprimer. Videli ste nekatere kampanje v tej smeri, um, določene promocije, kajti mislim, da bi lahko tudi uh, stimulirali ta trg, tudi glede na te posebne okoličine z prejšnjega leta. Mislim, da bi lahko poiskali še določene dodatne trge. In zato mislim, da um, je to vsakem primeru pomembno, z vetom ali pa brez. Pa še nekaj bi rad povdaril. Uh, eh, trgovina je predvsej inovativna videli ste tudi nekatere precej presenetljive številke, naprimer izvod v Belorusijo, ta se je precej povišal. Prav tako um, seveda lahko o tem še dodatno razmislimo. Glejte, te številke neposredne trgovine z Rusijo, uh, so bile v 25-29 odstotkih učinkovite, ampak mislim, da bi lahko dosegli še dodatne količine preko dodatnih ukrepov za izvoz. Torej izvoz v sosednje države v prvi vrsti, um, ne pa samo v zvezi z Rusijo. Kaj lahko zaključimo iz vsega tega, glede na naše pobude? Eh, sklopom različnih ukrepov mislim, da bi lahko vsaj na evropski ravni stabilizirali situacijo. Mislim, da v zadnjih devetih mesecih eh, tega nismo celoti storili, sploh ne v času žetve, eh, smo imeli kar veliko težav, naprimer glede jabolk v, v srednji Evropi. Prav tako smo imeli še kar nekaj težav tudi glede uveljavljanja določenih ukrepov. Eh, marsikaj bi lahko bolje zastavili in pa uveljavili, to je res. Ampak sem pa pripričan, da lahko rečem, da smo potem veliko težav eh, razrešili in pa popravili v prvih mesecih tega leta. Če sedaj pogledamo cene jabolk, naprimer na Polskem, mislim, da so razmerje kar dobre. Te cene so dokaj visoke, celo više kot pa lansko leto. Potem še drugi element, ki je prav tako zelo pomemben. Službe komisije so poskale nove trge. Kot rečeno, to je bilo nekaj novega. Kajti ugotovili smo, da mora naše institucije postati bolj proaktivne pri odpiranju trgov, pri trgih, ki so bili prej zaprti, naprimer, to se sploh velja eh, še posebej na podlagi sanitarnih in pa fitosanitarnih ukrepov. Kar nekaj primerov lahko naštejem, kjer smo bili uspešni. Tako da smo naprimer odpravili nekatere ukrepe um, ehm, SPS, torej sanitarne in pa fitosanitarne ukrepe. Potem ima tukaj še prostotrgovinski sporozum s Korejo. Uh, um, naprimer živalske proizvode smo tukaj um, predvsej izboljšali. Ne toliko sadem zelenjave, ampak nekatere druge proizvode pa smo predvsej um, izboljšali. Potem eh, Brazilijo bi lahko še omenil. Um, Brazilija prej ni kupovala jabolk, ampak sedaj pa smo to spremenili in mislim, da lahko poiščemo te nove možnosti in jih izkoristimo. Pa še nekaj moramo poštevati. Um, evro je predvsej bolj konkurenčen. Um, napram dolarju kot pa v preteklosti. Tudi to je bilo dobro za nas. Prav zato smo bili bolj konkurenčni pri izvozu. To še sploh velja za proizvode, ki smo jih eh, presežno proizvali glede na prejšnja leta. Kajti gotovo lahko eh, rečem, da smo imeli rekordno žetev eh, leta 2014 pri nekaterih stvarih, kot naprimer predvsem jabolkih in pa drugih proizvodih. Pa še nekaj eh, glede tega leta. To leto mislim, da bodo količine niže, torej sezona bo drugačna. <laughs> To celo vidim doma eh, na svojem vrtu, lahko vidim, da jabolka ne cvetijo tako kot eh, lansko leto, predvsej manj torej, ampak v redu. To je predvsej selektivno in to ni ravno celotna slika. Potem še drug element, ki bi rad omenil, Videli smo prve številke glede nektarin in pa uh, eh, brezkov. Tukaj so številke podobne kot lansko leto, zato tukaj mislim, da ne bo kakšnih dramatičnih sprememb v ravni proizvodne. Ampak kot veste, marsikaj odvisno od vremena in moramo držati pesti, zato da bomo imeli uh, dobro vreme in pa tudi dobro žetev uh, in da bodo um, vse vrste sadja ustrezno obrodile. Hvala lepa, gospod predsednik. Hočičen starolinci mluvijo že, jak so dobre plo. Ja, pogosto kmetje govorijo, da kadar so plani dobri, sledi kriza. Tako, zdaj pa bi se mislil, da predal predstavnikom organizaciji proizvajalcev v Španiji v imenu tega združenja besed dobi gospa Ester Gomez, podpredsednica tega združenja. Izvolite, na voljo imate pet minut. Ostali pa se pripravite na komentare in vprašanja, ker moramo tudi določiti čas tudi za odgovore, ker imamo omejen čas. Gradivo je na voljo, lahko vam pripravite ga pošljemo tudi v elektronski obliki, če ste zainteresirani. Tako da lahko morda predstavite tudi nekakšno skrajšano različico vsega tega gradiva. Izvolite. Eh, hvala lepa. Najprej hvala lepa odboru, ker mi je dal priložnost, da danes nastopim in tudi predstavim ta velikanski problem, s katerim se soočamo. Najprej bi rada povedala, da govorim v imenu vseh proizvajalcev iz Španije. Prav tako bom predstavila tudi probleme, s katerimi se v zadnjih letih soočamo tako z italijanskimi kot francoskimi kolegi. Z njimi smo se večkrat pogovarjali o razmerah skupaj smo poglobljeno obravnavali celotno problematiko. Gospod predsednik, slišali smo, kakšno je mnenje predstavnika komisije. Ampak naj povem, da na področju sadja in jajc nismo imeli na voljo dovolj časa, zato da se trg odpre. Eno leto je prekratko obdobje, zato da bi se povrnilo prejšnje stanje. Že prej sem povedala, da je potrošnja precej okrnjena znotraj Evropske unije. Kar zadeva same cene, že prej ste povedali, da je na trgu preveč ponudbe. Večina proizvajalcev živi večinoma od prodaje proizvodov, skoraj da ekskluzivno od tega živijo. Sadje smo že, kot veste, izključili iz sistema enotnega plačila. Poleg tega je v Evropski uniji veliko težav z izvozom, tudi v tretje države. Kar zadeva izvoz, španski izvoz bolj konkretno no, ya. Lo lamento, hay un problema con. Se opravičujem, ampak očitno imam težave s to predstavitvijo, ki sem jo pripravila. Torej, kar zadeva izvoz sadja in zelenjave v Španiji. Tisti izvoz, ki je bil prej namenjen Rusiji, je ostal v Španiji, kajti nismo uspeli izvoziti tega sadja in zelenjave drugam v tretje države. V letih 2014 in 2015 je bila raven izvoza ista. Poleg tega smo tudi ugotovili, da imamo precejšnje težave tako s češnjami, potem nektarinami in tudi breskvami. Zato je res nujno sprejeti ukrepe. Namreč proizvajalci ne morejo več vzdržati v takšnih razmerah, še posebej ne v razmerah, ki jih niso ustvarili sami. Skušamo odpirati nove trge, ampak to je praktično nemogoče. Upoštevati je treba tudi tretje države, potem je treba upoštevati obratno strategijo, ki se, izvaža, ki se izvaja, če povzamem vse tisto kar je prepovedano, oziroma tisto, kar je prepovedano, je tisto, kar ni dovoljeno. Ugotavljamo pa, da se soočamo s precejšnjimi ovirami na področju izvoza. Dejstvo je, da so pogajanja precej dolga, pogajamo se z vsako državo posebej, za vsako sadje posebej, tako da je v enem letu praktično nemogoče vse skupaj tudi izpeljati če povzamem, bi rada povedala zgolj to, da je v lanskem letu ja, ta prosojnica, ki jo sedaj vidite, je pomembna. Vidite, kolikšen je volumen izvoza v Rusijo. Prvo četrtletje v letu 2014, prvo četrtletje v letu 2015 in vidite, kakšne so številke. To so napovedi glede cen. Res škandalozno je, za koliko je cena padla prejšnje leto, ko gre za češnjo, breskov in nektarino. S francoskimi in italijanskimi kolegi smo se o tem pogovarjali in resnično bi rada to povdarila. Namreč v tretjih državah izvajajo obratno strategijo. Za nas je bilo zelo pomembno predvsem to, da je prišlo do umika sadja iz trga. Potem se je zmanjšala tudi proizvodnja soka. Se pravi, čujem predsednik, ampak še minutko potrebujem. Hvala lepa. No, kot sem rekla, se upravičujem še enkrat. Nosotros ha sido efectivo. Za nas je bilo res najbolj koristno, to smo gotovili tudi v praksi, da smo iz tega sadja potem uspeli proizvajati sok za posameznike, ki so v stiski, za dobrodelne organizacije. Vse to pa je bilo možno izpeljati zaradi tega, ker smo skupaj s karitativnimi organizacijami dobro sodelovali. Do Božiča lani in od leta, dva, od la, od leta 2014 smo nekje do Božiča veliko tega koščičastega sadja uporabili za proizvodnjo sokov. Zelo pomembno je, da spodbujamo tudi na institucionalni ravni, na evropski ravni, to vrstne ukrepe. Se pravi, najprej treba poskrbeti za ustrezno stanje sadja, poskrbeti je treba za varovanje okolja, zlasti na jugu Evrope. Namreč podnebje je na jugu Evrope, kot veste, zelo sušno. Se upravičujem, ker sem bila predolga. Bardzo dziękujemy za. Hvala lepa. Hvala lepa za vse te informacije, ki ste nam jih posredovali. To so torej informacije, ki prihajajo neposredno strani proizvajalcev. Kolegice in kolegi, deset se vas je javilo k besedi. Vsak bo imel na voljo eno minuto, kajti časovno smo omejeni. Najprej gospod Glezo za minuto. To embargo, če se rošijaš, itane apotelezmo. Hvala lepa. Zaradi ruskega embarga. Se je stanje zelo poslabšalo. In dejstvo je, da smo bili priča nenadni vojni, ki je izbruhnila z Rusijo na tem področju. Rusija vodi neke vrste vojno proti Evropski uniji. Naše države so zaradi tega utrpele katastrofalne posledice. Konzervirano blago, sladkarije, sadje, vse to so prepovedali nobeno nadomestilo, ni bilo izplačano. Sam sem že bil član parlamenta, ko je nastopila ta situacija in ugotovil sem, da imajo politiki svoje stališče glede tega, predvsem pa imajo svoje stališče do majhnih držav kot je Grčija. Sam sem zastavil kolegom vprašanje, zakaj spav želite, da je Grčija še članica Evropske unije, Odgovor je bil, da Evropa v Grčiji zanima predvsem hotelska industrija. Hvala. Ali je to težko šle? Bardzo prošli. Hvala lepa. To, kar ste povedali, je zelo pomembno. Gospod Ferron. Merci. Hvala lepa. Torej, zanimiva tematika, tematika, ki se pogosto pojavlja v našem odboru, Eno leto je minilo od ruskega embarga, težave in pomankljivosti nas precej skrbijo zlasti v okviru tega kriznega mehanizma, ki ga izvaja Evropska unija. Situacija je zaskrbljujoča tudi izven sektorja sadje in zelenjave. Ta embargo precej bremeni proizvajalce sadje in zelenjave, pa tudi proizvajalce mleka, potem prašičerejce in govedorejce. Ta situacija izpostavlja dve nujni vprašanje, po mojem mnenju. Kot prvo, gospod predsednik, zanima me, če bi komisija lahko povedala, ali je Rusija na diplomatski ravni že posredovala Evropski uniji pogoje, ki jih je treba izpolniti, zato da se embargo odpravi. Druga zadeva, ali komisija in svet nameravata poglobljeno spremeniti krizne mehanizme, zato da bi bolje zaščitili naše proizvajalce? da bi se izognili temu, da bodo ti spoštovali določene predpogoje in nosili više stroške, kot so proizvodni. Hvala. Hvala lepa, gospod Donta. Hvala lepa, gospod predsednik. Komisija je v svoji predstavitvi veliko govorila o jabolkih. Jaboka je enostavno skladiščiti, zato ker se na hladnem enostavno skladiščijo. Težava je s tem poletnim sadjem, ki pride na trg. To sadje je težko dolgotrajno konzervirati. V mislih imam predvsem češnje, potem marelice, breskve in tako naprej. Zato me zanima, kakšno delo je upravila komisija na področju novih trgov, zato da bi našim proizvajalcem tudi tam odprla vrata v prihodnje. Hvala. Nekaj vas Hvala lepa, gospod Nekov. Avno, da... Hvala lepa. Sam bi rad izkoristil v največji možni meri ta čas, ki mi je bil dodeljen za govor. Komisija je sicer veliko povedala danes, ampak ko bom naslednjič govoril z Združenim proizvajalcem, bom resnično z veliko težavo prodal to pozitivno sporočilo, ki ste ga komisija danes posredovali. Moja država, Bolgarija, je lani uspela pr prodati svoje proizvode še preden je avgusta začel veljati embargo. Subvencije so se potem razdeljevale na podlagi tiste, ki prej pride prvi dobi. Subvencije številni naši proizvajalci sploh niso prejeli subvencij. Mlečnih kvot, kot veste, nimamo več tudi sistem offset, ki ga predlaga komisija, ni koristil mnogim v Bolgariji. Zato me zanima, če nameravate sprejeti kakšne dodatne ukrepe za proizvajalce mleka ali jih boste ponovno pustili na cedilu. Še nekaj. Tekom zelenega tedna v Berlinu je prišlo do pogovorov med generalno direkcijo Sanko in Rusko federacijo zanima me, ali ste se res pogovarjali o tem, da bi določene proizvode izključili z embargo. Kaj novega glede tega? Hvala lepa, gospa Miller. Hvala lepa komisiji za to poročilo o sektorju sadja in zelenjave. Najlepša hvala. Mislim pa, da je v nekaterih regijah že prišlo do precejšnjih razlik na trgu, v nekaterih regijah je prišlo tudi do precej visokih razlik v samih cenah. Dobro je, da sedaj izvažamo več proizvodov tudi v ZDA in Brazilijo, to velja tako za sadje kot zelenjavo. Videli smo številke, ampak vprašanje je, po katerih cenah se to izvaža. V zadnjem obdobju je prišlo tudi do precejšnjih nihanj v razmerju med dolarjem in evrom. Vseeno pa se mi zdi, da na podlagi poročila o mleku, sinini in govedini zdi, da bi morali sprejeti posebne ukrepe tudi na tem področju. Potem me tudi zanima, kaj se dogaja z programom sadja in zelenjave v šolah. Ali je ta program, ki ga izvajamo, kakorkoli prispeval k temu, da se ti proizvodi vse več uporabljajo v šolah? Hvala lepa, gospod Dorfman. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi komisiji za to poročilo. Vendar se mi zdi, da komisija na vse skupaj gleda skozi rožnata očala. Namreč zlasti na področju koščičastega sadja smo slišali, kaj se je dogajalo, slišali smo tudi predstavnico Združene proizvajalcev, tako da smo v bistvu na rdeči ničli tudi v knjigah komisije. Situacija z Rusijo je, kakršna je. Zanima pa me naslednje, namreč o tem smo se veliko tudi pogovarjali, trenutno imamo ugoden tečaj, bolj ugoden kot je bil. Slišali smo, da izvažamo tudi v ZDA, ampak tudi v ZDA se je trg nekoliko izkrčil. Zato me zanima, če bi komisija lahko povedala kaj več o pravilih, ki jih izvajamo skupaj z ZDA ali velja dostop do teh trgov za vse države Evropske unije. V tem trenutku se mi zdi, bi to bilo zelo koristno. Hvala. Dziękuję. Przed czasem, panie pośle, bardzo dziękuję. Hvala lepa. Zaključili ste še pred oddeljenim časom za govor, gospod Buda. Gospod predsednik, nažalost nismo prvič priča to vrstnemu pristopu. Komisija je sicer povedala par zelo lepih besed, proizvajalci pa govorijo nekaj popolnoma drugega. Vsak razlaga svojo zgodbo. Zato me zanima, odkot komisija dobiva te podatke, ki jih predstavlja. Proizvajalci, kot vidimo, imajo precejšnje težave, zato bi komisijo prosil, da preveri, kaj se dogaja na drugih trgih, ki so prav tako utrpeli škodo zaradi ruskega embarga. V Romuniji je trg sadne zelenjave, tudi jabočni trg, bil preplavljen s proizvodi iz drugih držav, ki prejemajo subvencije strani Evropske komisije. In te države so lahko prodajale jabolka v Romuniji po nižjih cenah, romunski kmetje pa so svoja jabolka morali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 embargo pomeni, da morajo Mačarska, Romunija, Hrvaška, eh, Slovaška, Slovenija in eh, Češka dobiti odškodnino. Eh, in to zaenkrat ni bilo izvedljivo in zanima me, kdaj bo ta možnost vendarle nastopila. Hvala lepa. Očitno je težava s tolmačenjem v angliščino, tako da prosimo, če to lahko uredi je urejeno. Dobro, gospod Petir, izvolite. Hvala lepa, gospod. Hvala lepa, gospod predsednik. Podobno vprašanje imam kot gospod Erdoš, namreč tudi hrvaški proizvajalci sadja se niso znašli na seznamu komisije za ta tretji krok subvencij. Vprašanje, ki ga zastavljajo hrvaški proizvajalci, se nanaša predvsem na mleko, jabolka in mandarine. Namreč kako namerava komisija izplačati nadomestilo proizvajalcev mleka, jabolk in mandarin, glede na to, da se v odnosih z Rusijo ni nič premaknilo naprej. In proizvajalci teh proizvodov, ki sem jih prej navedla, bodo na, Hrvaški, na Hrvaškem utrpeli največjo škodo, če ne bo kakšnih kompenzacijskih ukrepov. Hvala. Kolega Flanagan. Uh, thank you. Hvala lepa. Nekoliko sem zmeden glede tega, kdo natančno sploh skrbi za te sankcije, ki jih nalagamo Rusiji. Ali koga v Rusiji sploh briga za sankcije, ki jih mi nalagamo. Predsedniku države, po mojem mnenju, povsem vseeno, kaj počne Evropska unija. Problem je, po mojem, v tem, da so tisti, ki trpijo ljudje v nižjih družbenih slojih, tako v Evropski uniji kot v Rusiji. Mi imamo 230 milijonov izgube na področju trgovine na Irskem. Zato me zanima, kdaj bomo imeli sankcije proti Rusiji ali pa kitajski sankcije proti Saudski Arabiji, kajti tam vemo, kako je s človekovimi pravicami. Zanima me torej, kdaj bomo dosledni. Se pravi, vse te sankcije nimajo nobenih učinkov, trpijo samo tisti, ki so na družbenem dnu. Mislim, da bi se morali nehati igrati s človeškimi življenji zgor zaradi teh političnih ingred. Hvala. Pani posel Sanova, bardzo prosim. Hvala lepa, gospa Sanova. Eh, muchas gracias, president. Hvala lepa, gospod predsednik. Sama bi rada še enkrat podarila, da je vse to, o čemer govorimo, samo del bremena, ki ga nosijo kmetje v Evropski uniji. Če si pogledamo zgolj, kaj se dogaja v regiji Mursi, kmetje trpijo, predvsem proizvajalci govedine in sadne zelenjave. Zato se mi zdi, da bi morali sprejeti ukrepe, s katerimi bi vsaj začasno ublažili trenutne razmere, v katerih na tisoče kmetov trpi. Obračam pa se tudi na večje politične skupine v tem parlamentu. Mislim, da bi morali začeti novo razpravo o evropski kmetijski politiki, ki bi na notranjem trgu jasno dala prednost evropskim proizvodom, poleg tega bi morali tudi navesti nove cene za izplačilo proizvajalcev. Gospoda Desen je več v dvorani, ampak prej se mi zdi rekel, da bi morali izbirati med prostotrgovinskimi sporazumi ali pa priseljevanjem. Zato me zanima, kako lahko prostotrgovinski sporazumi napredujejo, vseeno pa imamo vse več priseljencev in prihaja do vse večjega uničevanja kmetov, pa tudi do uničenja trgovinskih odnosov z tretjimi državami. Tako. Mislim, da ste vsi tisti, ki ste želeli besedo, besedo tudi dobili, tako da zdaj predajam besedo predstavniku komisije v zvezi z omenjenimi vprašanji in pomisleki. Za nekatera bo verjetno primeren pisni odgovor, ker nekaj je bilo zelo natančnih vprašanj, tako da v tem primeru bi prosil, da pošljete pisne odgovore poslancem in poslankam, ki so zastavili ta vprašanja. Izvolite. Thank you, chairman. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo kratek bom. Vem, da ste časovno namreč zelo omejeni. Naj še enkrat spomnil, da je lani poleti prišlo do krize. Izkoristili smo svojo škatlo z orodjem na podlagi člena 219. To je člen, ki govori o nojnih in izrednih ukrepih, ki jih lahko sprejmemo. Štiri delegirane akte smo sprejeli. Zdi se mi, da smo storili vse, kar je možno v danih okoliščinah. Rezultati, ki smo jim priča sedaj, sicer niso stotstotno zadovoljivi za vse sektorje, namreč od brezkev do jabolk, od kumar do češen se raztezajo ti ukrepi, obstajajo različne skupine proizvajalcev tudi znotraj tega konteksta. Težko bo za vse zagotoviti najboljše možne rezultate. Kakorkoli že, po našem mnenju, trgi v tem trenutku niso v krizi, Večkrat ste omenili, da na interni ravni v Evropi prihaja do upada popraševanja. Boriti se moramo proti temu upadu porabe sadja in zelenjave na notranjem trgu. Notranji trg je seveda zelo pomemben tudi za naše proizvajalce. Tretja pomembna zadeva pa je, da so tretje države seveda za nas pomembne kot ciljne države, kot države, kjer bi si lahko na novo odprli vrata na trg. Je pa res, da so tudi te države večkrat ciljale na ruski trg. Ruski trg je tradicionalno in zgodovinsko gledano vedno bil težaven trg. Tokrat ni prvič, da se soočamo s takšno situacijo, ko je ruska stran naprimer uvedla sankcije na izvoz. Mi se skušamo preusmeriti na trge tretjih držav, na trge tistih tretjih držav, ki so nekoliko bolj civilizirane. Pogledati si moramo tudi promocijske programe, ki jih trenutno pripravljamo za tretje države, so namenjeni spodbujanju tretjih držav. Zdi se mi, da imamo na voljo zelo kompakten svežen, ki bi kmetijskim proizvajalcem v Evropi, ne zgolj proizvajalcem sadja in zelenjave, temveč tudi ostalim, omogočil, da najdejo alternativne možnosti. Skušamo jim zagotoviti dostop do trgov v porastu, to so za nas zanimivi trgi. Potem je pa tu še vprašanje sodelovanja med posameznimi generalnimi direktorati generalni direktorat za kmetijstvo, zdravstvo in trgovino. Skupaj sodelujejo tudi, ko gre za posebne ukrepe, ki se nanašajo na izključitev izvoza za posamezne proizvode, tudi z naše strani. To je svežen, ki ga danes lahko ponudimo, smo se pa seveda pripravljeni tudi bolj poglobljeno pogovarjati z vašim odborom. Sam se že veselim naslednjih tovrstnih priložnosti, gospod predsednik. Žilkuje. Hvala lepa. Prosili bi vas torej, da še naprej spremljate dogajanje na teh trgih, ki jih je prizadel ta embargo. Nedvomno se bomo še pred poletnimi počitnicami vrnili k tej tematiki. E, res je, kar pravite, glede nizke stopnje potrošnje sadja zelenjave in tudi mlečnih proizvodov v številnih eh, evropskih eh, državah, torej na notranjem trgu. So pa tudi določene pozitivne posledice mm, v smislu iskanja zunanjih trgov. Eh, to nas je namreč prisililo v iskanje izvoznih trgov. Rečeno je bilo, da bodo avgust določene spremembe, ni pa bilo rečeno, da bo prišlo do popolne odprave embarga. Tako, mislim, da zdaj lahko sklenemo. Kot rečeno, k tej tematiki se bomo še vrnili. Pomembno pa je, da se razmere še, naspre, še naprej spremljajo. Tako, s tem zaključujemo redni del seje. Ponovno se dobimo ob 15. uri. Zdaj v tem trenutku pa sledi sestanek koordinatorjev, triminutni tehnični odmor, da se ustrezno pripravi dvorana. Hvala vsem za sodelovanje. Vidimo se torej, kot rečeno, danes ob 15. V isti dvorani.